določeno število poslancev ali političnih skupin, glede na prak, lahko do jutri o polnoči zahteva odločitev glede pogajanj. Če ne bo prišlo zahteve za uh, pogajanja, potem bo lahko odbor začel pogajanja. Naj vas obvestim, da v sredo.